La seduta è aperta. Seja je odprta. Signori deputati. Spoštovane poslanke in poslanci. Včeraj se je izrekel britanski parlament in sicer za veliko večino proti sporazumu, o katerih so tekle pogajanja v zadnjih dveh letih to glasovanje oziroma ta izid glasovanja smo vzeli na znanje, čeprav z obžalovanjem spoštujemo eh, to soglasovanje, zaradi tega, ker eh, se je pač eh, večina v britanskem parlamentu izrekla proti temu sporazumu. Toda to glasovanje moramo na pravilni način tolmačiti. Različne sile v britanskem parlamentu so glasovale proti sporazumu, tudi iz razlogov, ki so si med seboj nasprotujoči si. Nekateri zato, da bi blokirali zasilno zavoro, drugi zato, ker si želijo tesnejšo povezavo z Evropsko unijo, naprimer eh, preko eh, carinske unije. Prezgodaj je predvidevati posledice tega glasovanja, ampak nismo še v scenariju, ko ne bi bilo dogovora. Westminster pa eh, nima večine niti za to hipotezo. V britanskem parlamentu sta dve negativni večine, ena proti sporazumu in druga proti izstopu iz Evropske unije brez dogovora. Ni pa pozitivne večine. Zato se torej želimo, da bi kar se da hitro začeli delati na večini, ki bi se prizadevala, za nekaj, kar bi podprli vsi. Sedaj moramo počakati, da bomo videli, kako namerava nadaljevati britanski parlament. Mi smo pripravljeni biti ambiciozni, kar se tiče prihodnih odnosov z Združenim kraljestvom. Če se bo, na primer, eh, Britanija odločila, da bo spremenila rdeče črte, ki si jih je zastavila. Mi eh, imamo polno zaupanje v našega pogajalca Mišela Barnjeja, ki je delal pametno na podlagi znanja eh, in zmirno tekom pogajanj za Združenim kraljestvom če ne bomo eh, mogli biti bolj ambiciozni, potem nam grozi izstop eh, brez dogovora. To pa bo imelo negativne posledice eh, in sicer za vse. Na vsak način želimo nadaljevati s pripravami, zato da bomo pripravljeni tudi na izstop brez dogovora. Razmisliti moramo o tem in mislim, da je to prav, to je tudi stališče Evropskega parlamenta. Torej, razmisliti moramo eh, zlasti o državljanih Evropske unije, ki živijo v Združenem kraljestvu in pa razmišljati moramo tudi o Britancih, ki živijo na celini Evropske unije. To so tisti, ki trpijo zaradi negotovosti in oni bodo prve žrtve neurejenega izstopa iz Evropske unije. Mi moramo še naprej natančno spremljati irsko problematiko. Irske ne smemo pustiti same. Kar se tiče meje med uh, Irsko in Severno Irsko, moramo zagotoviti, da bo to porožna meja, da pa bomo hkrati tudi zaščitili uh, zdravje, kmetijstvo uh, Evropske unije. Seveda uh, moramo Eh, ohraniti enotnost med državami članicami in pa inštitucijami. To enotnost nam je uspelo ohraniti tekom teh dolgih in težkih pogajanj. Ta enotnost je dokazala, da, Evropsa, da Evropa obstaja v težkih trenutkih in da je sposobna zagotoviti um, skladno eh, politično stališče. iniziamo ora il dibattito. Sedaj pa bomo začeli z razpravo. Pred nami je eh, izjava eh, sveta in komisije o izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije. Najprej dobi besedo v imenu sveta gospa Melania Čot. Predsednik. Gospod predsednik, spoštovane poslanke in poslanci, novembra lansko leto je Evropski svet podprl sporozum o izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije in iz Euratoma. Evropski svet je sprejel tudi politično deklaracijo, ki vzpostavlja okvir za prihodne odnose med Združenim kraljestvom in Evropsko unijo. Povdaril je tudi odločnost Evropske unije za čim eh, tesnejše partnerstvo med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom. Ta izid ne bi bil mogoč brez eh, duha, složnosti in skupne odgovornosti in dožnosti 27 držav članic in znotraj evropskih inštitucij danes eh, sem zvedela za odločilno glasovanje v Westminstru. Ta izid lahko samo obžalujemo. S tem je neurejen izstop Združenega kraljestva z Evropske unije bolj verjeten. To bo imelo resne posledice za vse nas, še posebej pa za Združeno kraljestvo. Soočanje s temi posledicami zahteva zopet slož, složnost skupn, eh, skupno dožnost in odgovornost med državami članicami in evropskimi inštitucijami. Slišali smo nasprotujoče si izjave med razpravo pred glasovanjem na vseh stranih političnega spektra. Eh, je podlaga za nejasno predvidevanje končnega izida. Ta izid ni konec vsega. Jasno je, da ponovno pogajanje o novem sporazumu ni možnost in opcija za Evropsko unijo, zahtevamo od britanske vlade, da pojasni, kaj to pomeni za postopek ratifikacije v Združenem kraljestvu in eh, kakšni bodo naslednji koraki. Kot je Evropski svet večkrat ponovil, v skupnih izjavah Evropske komisije, Evropskega parlamenta in komisije nadaljujemo mm, s postopkom ratifikacije v Evropski uniji. Zato s veseljem sporočam, da je prejšnji teden Evropski svet sprejel sklep o podpisu dogovora in sporazuma in da je potrdil sklepe um, in zahteva od Evropskega parlamenta, da potrdi sporazum. Britanska vlada pa je odgovorna za ratifikacijo na njihovi strani. Mi odločno nadaljujemo s postopkom in s tem želimo spodbuditi britansko vlado, da zaključijo svoj del postopka ratifikacije. Končni izid pa ni jasen, kar zadeva časovnico in vsebino. Mi pa moramo nadaljevati s pripravami na vse možne scenarije, tudi na scenarij brez dogovora. Takšne situacije si ne želimo, vendar pa se moramo ustrezno pripraviti, če do tega pride. Priprave in varovalke za Brexit sedaj zauzemajo večjo pomembnost na evropski in na nacionalni ravni. S tem da gradimo naprej že na trdnih temeljnih opravljenega dela. To zahteva več zakonodajnega dela ob koncu tega mandata. Vendar pa smo prepričani, da bo Evropski parlament temu kos v interesu vseh udeleženih. Predsedstvo z vašim sodelovanjem želi spodbuditi tudi sprejetje vseh varovalnih ukrepov in to pravočasno. Najlepša hvala za pozornost. Sedaj pa dobi besedo podpredsednik Evropske komisije Frans Timmermans. Najlepša hvala, gospod predsednik. Sinočnje glasovanje v spodnjem domu eh, britanskega parlamenta je jasno nakazalo, da je bil dogovor zavrnen. Sedaj pa je treba pogledati, kako bomo ravnali naprej. Komisija obžaluje zavrnitev, tako kot je dejala predstavnica sveta, kajti dogovor je bil najboljši izziv. Imeli smo situacijo, kjer sta se obe strani pogajali v, za zagotavljanje svojih interes komisar, interesov. Komisar Barnier se je pogajal v imenu 27 držav članic um, skupaj z Veliko Britanijo in Združeno kraljestvo naj bi sprejelo dogovor, ki bi povzročil čim manj škode za vse. Brexit je škodljiv za Združeno kraljestvo in tudi za Evropsko unijo. Kot politiki imamo dožnost, da omejimo škodo v čim večji meri. In zato moramo spoštovati dogovor zaradi te dožnosti ne moremo špekulirati glede kakš, eh, kakšen bo brexit. Počakati moramo na to, da vidimo, kaj se bo zgodilo v spodnjem dolu, v Združenem kraljestvu, v britanski vladi, v britanskem parlamentu in potem se bomo odločili naprej. Vendar pa se moramo pripraviti na vse možne opcije. Tudi na scenarij Brexita brez dogovora, kar bo najhujše za vse, za Zrno kraljestvo in za Evropsko unijo, vendar pa bo komisija storila vse, da bomo pripravljeni na vse možne scenarije. In kot je povedala predstavnica sveta, bomo nadaljevali s postopkom ratifikacije sporazuma o izstopu tako kot smo se dogovorili z britansko vlado. In po našem mnenju je ta sporazum najboljša možnost za urejen izstop Združnega kraljestva. C.S. Lewis je dejal, ne moremo se vrniti nazaj in spreminjati začetka, vendar pa lahko začnemo uh, iz točke, v kateri se nahajamo sedaj in spremeniti izid. Najlepša. Sedaj pa dobi besedo eh, glavni pogajalec za inštitucije Evropske unije, Mašel Barnje. Najlepša hvala, gospod predsednik, za besedo. Gospe in gospodje, poslanke in poslanci, podpredsednik. Predstavnica sveta. Slišali smo, kakšen je bil izid spodnega doma v britanskem parlamentu. Kot je dejal Franz Timmermans, je bil izid jasen. Z veliko večino so zavrnili dogovor o izstopu, o katerem smo se dogovorili z Evropskim svetom in britansko vlado novembra, kar je Evropski parlament tudi pozdravil. Sedaj je še prezgodaj, da bi ocenili vse posledice izida glasovanja. Izid eh, spoštujemo in bomo še naprej spoštovali demokratično razpravo v Združenem kraljestvu. Zato ne moremo sedaj špekulirati o različnih scenarijih. Včerajšnje glasovanje je pokazalo, da političnih pogojev za ratifikacijo dogovora eh, še ni v Londonu. Kot je dejal predsednik Juncker obžalujemo izid. Izid je povezan tudi eh, s tem, kar smo tukaj storili. Pogajali smo se dve leti, dosegli smo dogovor po dve letnih pogajanjih. Spoštovali smo tudi rdeče linije Evropske unije in britanske vlade in eh, seveda opravili delo na temeljnih najboljšega izstopa. Seveda obžalujemo glasovanje in izid, kajti skupaj smo izdelali ta dogovor z britansko vlado. Predstavlja objektivno podlago s tem, da upoštevamo vse zahteve, med njimi tudi zahtevo, da ne pride do fizične meje na irskem otoku. In Zato smo skupaj razvili z britansko vlado okvir za prihodnje odnose med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom, ki naj bi bili čim tesnejši in čim bolj ambiciozi, ambiciozni in v tolikšni miri, kot to dovoljujejo rdeče linije britanske vlade. Slišali smo javne izjave britanskih poslancev v spodnem domu, ki so glasovali proti dogovoru. In tako kot eh, je dejal vaš predsednik, so to storili zaradi različnih razlogov. Včasih so bili precej nedosledni in kontradiktorni. Glasovanje ni jasno pokazalo, kakšna bo pozitivna podpora za alternativni predlog sedanjemu dogovoru. In v tem okviru, kot je dejal Franz Timmermans, je sedaj čas za to, da britanska vlada poda oceno tega izida in da napove, kako bo postopala za urejeni stop 29. marca, tako kot je danes zjutraj eh, želel predsednik sveta Donald Tusk. V zadnjih tednih, v zadnjih dnevih smo videli, da ta dogovor, o katerem smo se dogovorili eh, med Evropsko unijo in britansko vlado, ki zajema skoraj 600 stran, je dober dogovor. Predstavlja kompromis, ki je najboljši možen kompromis. Delali smo z objektivnostjo. Predstavlja pravno gotovost povsod, kjer je brexit povzročil veliko negotovosti, kot vse ločitve. Zagotavlja varnost za državljane, za britanske državljane, za evropske državljane 27 držav članic, eh, katerih pravice bodo zajamčene. To je bila vedno naša in vaša prioriteta tukaj v Evropskem parlamentu in Varovanje in zaščita teh pravic bo še vedno naša prioriteta v vseh možnih scenarijih vsi upravičenci evropskih proračun, evropskega proračuna v Združenem kraljestvu in v državah članicah bodo lahko še naprej izvajali projekt. Tudi to smo zagotovili. Zagotoviti želimo stabilnost in varnost za Irsko in za Severno Irsko. Preprečili smo fizično mejo z dogovorom, ki zagotavlja integriteto Združenega kraljestva in enotni trg s tem, da spoštujemo vse obveze, ki smo jih sprejeli v velikonočnem sporazumu iz Belfasta. Zasilna rešitev je rešitev, kateri smo se dogovorili z Združenim kraljestvom in ta varovalka, imenovana Blackstop, mora biti verodostojna in ohraniti jo je treba. Treba je zagotoviti gotovost za podjetja in za uprave, katerim bo zagotovljeno prehodno obdobje. Pravna podlaga za to je dogovor. In v tem obdobju bodo imeli dovolj časa, da se pripravijo na nove okoliščine ta kompromis s prehodnim obdobjem daje tudi dovolj časa za pogajanja o prihodnih odnosih. Skupaj z britansko vlado smo se dogovorili o tej pravni eh, podlagi in politična deklaracija omogoča vse možnosti za odnose, seveda s tem, da se spoštujejo temeljne pravice. Ratifikacija dogovora je nujno potrebna. Je predpogoj za to, da vzpostavimo vzajemno zaupanje, tudi če lahko, tudi ko bo prišlo do naslednjih pogajanj o prihodnih odnosih ti odnosi so najpomembnejše za prihodnost, za prihodnost naše celine. Naj vas spomnim na to, da sta Evropski parlament in svet vedno bila mnenja, da če Združeno kraljestvo želi razviti svoje lastne rdeče linije v prihodnosti in če se odloči za to, da gre onkraj um, enostavnega prostotrgovinskega sporazuma, bo Evropska unija vedno pripravljena na to, da odprtih uh, rok sprejmemo takšen razvoj odnosov. Gospe in gospodje, Ko govorim o prihodnosti, ne govorim samo o gospodarstvu, o trgovini, o izmenjavah, kar je izredno pomembno za gospodarsko rast in ustvarjanje delovnih mest. Govorim tudi o sektorskem sodelovanju, kjer delujemo, eh, kjer delamo veliko v komisiji ribištvo, izobraževanje, transport, promet, letalstvo, govorim o policijskem in pravosodnem sodelovanju, tudi to bomo potrebovali po izstopu Združenega kraljestva mislim tudi na stabilnost naše celine, v mislih imamo varnost, zunaj kraljestvo je velika država, članica Varnostnega sveta Združenih narodov in zato bo zunaj kraljestvo vedno ostalo partnerska država za sodelovanje na vseh področjih, tudi na področju obrambe. Gospe in gospodje, opravili smo kolektivno delo v zadnjih 18 mesecih in to delo smo potrdili v vsaki ključni fazi skupaj z britansko vlado, svetom in vami, poslanke in poslanci. Dokler ne bomo našli rešitve za slepo ulico v britanski politiki In dokler ne bomo našli rešitve za to, da bi dobili dogovor s parlamentarno večino, ne moremo napredovati. Tako kot ste dejali, morajo sedaj v britanski vladi nakazati, kateri bodo naslednji koraki. Gospe in gospodje, urejen Brexit bo še vedno naša prioriteta v naslednjih tednih. Ne moremo pa izključiti nobenega scenarija. To še posebej drži za scenarij, kateremu smo se skušali izogniti za vsako, za vsako ceno in to je izstop in brez dogovora. 16. januarja smo. Danes, torej 10 tednov je do 29. marca. To je datum, ki ga je zbrala britanska vlada za izstop, da postane tretja država torej čez deset tednov, bo prišlo do izstopa in verjetnost izstopa brez dogovora je vedno bolj možna. Želimo se izogniti temu, vendar pa imamo vsi dožnost, da ostanemo trezni, da mislimo s trezno glavo in da se pripravimo tudi na to možnost. Evropska komisija z vsemi službami, sekretarijatom, Eh, bomo sodelovali z državami članicami in tudi z vami, z Evropskim parlamentom in napredovati moramo hitro z našim delom, sodelovati z vsemi partnerji, z vsemi deležniki, zato da sprememo vse zasilne rešitve in ukrepe, da se pripravimo na vse možne scenarije. Najlepša hvala, gospod predsednik. Zahvaljujem se vam za zaupanje. Prepričani smo, tako kot je dejal Franz Timmermans, da je kompromis, ki smo dosegli v 18 mesecih skupaj z britansko vlado, najboljši možen kompromis. Je sad konstruktivnega dela med obema stranema na podlagi trdih pogajanj. Je konstruktiven rezultat, ki bo ostal naš rezultat. Potrebujemo mir, eh, enotnost, složnost, transparentnost in odločnost. Sedaj moramo počakati, da vidimo, kako se bo odločila britanska vlada, da se sami odločijo, kako bodo izstopili in po izstopu eh, se bomo vsi trudili za čim trajnejšo in eh, tesno partnerstvo. Najlepša hvala. monsieur barnier moi j'avais anticipé la confiance du parlement européen mais Gospod Barnier, ob koncu vaših besed je postalo vse jasno. Eh, rad bi se vam zahvalil. Zahvaljujem eh, se tudi naši skupini, ki je tesno sodelovala z gospodom Barnjejem in iskala dobro rešitev za eh, Brexit. Eh, zahvaljujem se vodi skupine gospodu Farhovštatu in vsem članom. Hvala lepa. In sedaj eh, je na vrsti predsednik Evropske ljudske stranke, gospod Manfred Weber. Eh, gospod predsednik, gospod komisar, svet, Mišel Barnier, dovolite nekaj kratkih pripomb. Najprej ne povem tole, ponosen sem, ponosen sem kot evropejec. Kajti uh, pred dvemi leti smo slišali številne špekulacije, da bomo v Evropski uniji um, doživeli učinek domina, da se bo vse skupaj podrlo. Sedaj pa kaj doživljamo? Eh, močne in združene države članice Evropske unije za podporo Evropske komisije. In to je to, kar smo si želeli. Želeli smo si, da bi eh, evropejci eh, doživeli moč in enotnost Evropske unije. Mislim, da smo lahko ponosni na to, kar smo dosegli v zadnjih mesecih. Zahvaljujem se Mišelu in gospodu Junkerju. To je bila moja prva pripomba. In druga pripomba. 28 vlad je podprlo sporazum tri inštitucije so dejale, da je to dober sporazum in sedaj je en parlament to zavrnil za veliko in jasno večino. To pomeni, da je sedaj žogica pri britanskih prijateljih, ampak bolj pri parlamentu, ne toliko uh, kot pri vladi imamo eh, taborišče tistih, ki želijo, tabor tistih, ki želijo ostati v EU, tiste, ki želijo izstopiti, imamo tudi druge. Prosim, prosim, končno nam povejte, kaj si želite. Dajte nam jasno usmeritev in potem bo Evropska unija rada vodo na dober način zaključila pogajanja. In rad bi povedal še nekaj. Razmislimo še enkrat o naših ciljih. Eh, pred nami je težek politični položaj. Začeli smo z jasnimi načeli. Ideja notranjega trga in pa svobodno gibanje, eh, torej dejstvo, da se lahko evropejci svobodno odločajo, kje na celini bodo živeli, to so veliki dosežki Evropske unije. In vedno sem zagovarjal to načelo in ga tudi vedno bom. A ne glede na to, kakšen bo rezultat glasovanja uh, v Združenem kraljestvu. Potem so tu še drugi, druga načela, naprimer, da bi se izognili trdi meji na irski meji ali pa da bi obranili pravice naših državljanov. In uh, naj vam povem, da ne vidim uh, manevrskega prostora, če britanski prijatelji želijo ponovna pogajanja in če imajo nadaljne zahteve v zvezi s pogajanji, potem imamo tudi mi pravico, da postavimo nadaljne vprašanja in potem bomo odprli celo škatlico. Eh, torej ne, potem se bomo pogajali ponovno vsem. Jaz bi dejal, da ni manevrskega prostora za nadaljna pogajanja. In potem še nekaj. Ta hip potujem po Evropi kot kandidat. In nihče ugotovil sem, eh, da nihče ne meni, da je britanski pristop pameten. Ljudje v Evropski uniji eh, poročajo o gospodarske eh, negotovosti, o kaosu v Britaniji. In naše poglavitno sporočilo pred volitvami je ne sledite populistom, lažnivcem. Mnogo bolje je reformirati Evropsko unijo, kot pa jo zapustiti ali uničiti. Il prossimo oratore è l'on. Naslednji govornik je Roberto Gualtieri, ki bo spregovoril v imenu socialistov in demokratov. Hvala lepa, gospod predsednik. Za nami sta dva meseca odlaganja, sedaj pa poznamo stališče britanskega parlamenta. Velika večina je glasovala proti dogovoru in proti politični deklaraciji. To je zgodovinski poraz za torijsko vlado in pa ministersko predsedniko Theresa May. Sedaj vemo, če se britanski parlament ne želi. To, da smo 70 dni pred izstopom in še vedno ne vemo, kaj hočejo. Parlament je prejšnji teden jasno povedal, da zavrača scenarij brez dogovora. To pozdravljamo, kaj ti scenarij brez dogovora bi bil najslabši izid za vse, zlasti pa za Združeno kraljestvo. Danes bomo jasno povedali sledeče. Ne bomo razvodenili eh, dogovora o umiku in. Eh, ne, ne želimo postaviti pod vprašanje verodostojnosti eh, zasilne zavore. Radi bi si izognili trdni mej na Irskem in radi bi eh, ohranili integriteto notranjega trga in o tem se ne bomo pogajali. Želimo zaščititi tudi pravice državljanov v Britaniji in pa Britance v Evropske unije. To je bila vedno naša prioriteta tekom pogajanj in ne bomo sprejeli nobene vločitve, ki bi ogrozila te pravice. Torej, varovalke za naše socialne, okoljske, delovne in davčne standarde, eh, potem finančne zaveze, eh, nič od tega ne moremo več postaviti pod vprašanje. In ne bomo dovolili nobenih poskusov za dvostranske rešitve, ki ne bodo prinesle nič pozitivnega za nobeno upleteno stran. Enotnost med inštitucijami je pomembna. In to bo ostala naša največja moč. Ostajamo enotni in vas podpiramo, Mišele. Torej, kaj je sedaj pot naprej? Potrebujemo pozitivno eh, večino eh, se strani Združenega kraljestva, potrebujemo jasno usmeritev in pa zmogljivost, da kaj storijo. Včerajšnje glasovanje je jasno pokazalo, da ta hip eh, Britanija tega nima. Večina, ki podpira to vlado, si želi ostati na vladi, ampak eh, pokazali so, da niso našli odgovora za najpomembnejše vprašanje, sa katerim se sooča država. Ali da bi dobili pozitivno večino o brexitu v parlamentu, ali pa je treba vprašanje vrniti nazaj ljudstvo. Mi smo in bomo vedno odprti za tesnejši odnos če eh, Združeno kraljestvo želi spremeniti svoje eh, rdeče črte, torej carinska unija, notranji trg, eh, to sta vedno opciji na mizi. Vlada Združenega kraljestva je vedno postavila rdečo črto, ki je to onemogočala. In bolj ambiciozni prihodni odnosi bi bili pozitivni za obe strani. Mi smo pripravljeni za konstruktivni pogovor o popolnem spoštovanju naših rdečih črt in načel vedno smo zelo jasno dejali, da spoštujemo izid referenduma, da pa se nam zdi izstop Združene kraljestva iz Evropske unije zgodovinska napaka, eh, zaradi katere bodo Britanci v slabšem položaju. Člen 50 je možno odpovedati in če britanski parlament ni zmožen pokazati verodostojne poti naprej, je morda napočil trenutek, da ljudje povedo svoje za novimi volitvami ali pa za novim referendumom. Naša politična skupina je tukaj jasna če potrebujejo podaljšanje 50. člena, zato da bi dobili dovolj časa za pripravo katere koli teh opcij, potem mi temu ne bi nasprotovali. Ampak eh, odlog eh, mora biti podprt za jasnim razlogom, ne pa samo zato, da bi zapravili še več časa. Eh, Brexit je v slepi ulici. Sedaj je žogica na strani Združenega kraljestva. Združeno kraljestvo mora pokazati odgovorno vodstvo in pa jasno vizijo kajti to potrebujejo zato, da bodo odprli nove perspektive in da bodo začrtali pot eh, ven iz teh nevarnih voda. Mi bomo ostali verodostojen konstruktiven partner, ki si bo prizadeval za interese eh, evropskih državljanov. Hvala lepa, sedaj pa EKR, gospod Kamal. Hvala lepa, gospod predsednik, eh, gospod eh, Brne, gospod komisar, eh, ministrica. Najprej bi se rad zahvalil gospodu Timmermansu in pa gospodu Brneju za uh, zelo poštene uh, govore danes zjutraj. Danes bi rad spregovoril o nekom, ki je opazoval to razpravo in sicer z obeh strani kanala. Eh, to je nekdo, ki je govoril eh, z ljudmi z obeh eh, strani pogajanske mize in ki si je prizadeval za rešitve. Sem vodja skupine EKR in jaz ne bi rad samo povedal, proti čemu smo, ampak bi predlagal tudi alternativne rešitve. Vidim, da obstaja velika vrzel v percepciji na obeh stranih kanala. Eh, torej, številni verjamajo v politično uh, dekl, uh, integracijo, ampak na Združenem kraljestvu je, uh, so politiki v Združenem kraljestvu Evropsko unijo bolj videli kot gospodarsko združenje in so nekako poskušali zanemariti politični vidik. Uh, Eh, tukaj imamo dve eh, različni percepciji. Isto velja tudi za ta dogovor. Na tej strani kanala je bila Evropska unija eh, zelo jasna. Ne želijo, tukaj sicer ne želijo kaznovati Združeno kraljestvo za izstop, ampak hkrati je želela Evropska unija povedati, da ne more biti isto, če ste notri ali zunaj. Tako eh, je Evropska unija želela zagotoviti, da bo ta dogovor tudi eh, odvračal tiste države, ki bodo želele eh, v prihodnje izstopiti. In večina ciljev na tej strani kanala je bila v pogajanjih dosežena. Seveda pa smo sprejemali tudi kompromise. Nekateri menijo, da bi zasilna zavora dala nepoštene prednosti britanskim podjetjem na notranjem trgu. Drugi spet pa menijo, da Evropska unija je tudi dejala, da upajo, da zasilna zavora ne bo nikoli uporabljena. Torej, na drugi strani kanala pa ljudje vidijo zadevo zelo drugače, drugačna percepcija. Oni pravijo, da je dogovor o izstopu pravna eh, zaveza, ki jih bo za večno zavezala v carinsko unijo. E, dejali so, da bo carinska unija podlaga za prihodne odnose. In dogovor o izstopu vidijo kot eh, seznam eh, želja brez zavez o, k, v zvezi sa prihodnjim dogovorom o odnosih. In skrbi jih eh, zasilna zavora, kajti skrbi jih, da bodo zavedno ostali v carinski uniji in bojijo se, da je to tako, da lahko vedno prideš v hotel, ampak ga nikoli ne smeš uh, uh, zapustiti. In eh, ljudje imajo tudi občutek, da niso upoštevali uh, stališča unionistov uh, in pa da niso upoštevali uh, velikonočnega sporazuma. In potem se ljudje tudi sprašujejo, zakaj sploh potrebujejo zasilno zavoro, kajti irska ministerska predsednica je dejala, da ne bo trdemeje v primeru, da ne bo dogovora. Uh, In zato je celo za eh, zmerne v parlamentu možnost brez dogovora boljša kot ta dogovor. Torej, laboristi pa bi izkoristili eh, vsako priložnost za to, da bi porazili vlado. In sedaj eh, so že napovedali nezaupnico. Potem so pa tu še drugi politiki, ki ehm, nekako niso razumeli, o čem so glasovali na referendumu. In ti poslanci. Eh, so upali, da bodo lahko nekako obrnili rezultat referenduma. Zato smo danes v kritični fazi postopka. Evropska unija je bila eh, zelo potrpežljiva. Toda bojim se, da boste morali čakati še nekoliko dlje, kajti uh, vlada bo doživela uh, nezaupnico, ampak ministerska predsednica bo verjetno uh, preživela to glasovanje in sedaj razmišlja o tem, kako bi lahko uh, pridobila večino v parlamentu. Evropska unija pa se sooča s sledečem. Lahko naredite ničesar in se uh, pred, uh, pripravite na uh, možnost brez dogovora ali pa nekako uh, se približate nam v zvezi z našimi skrbmi. Namreč lahko bi povedali, da ne želite, da bi ostali za vedno v carinski uniji in da bo zasilna zavora zgolj začasna. Vem, da prosim veliko, glede na to, da ste prepričani, da ste nam ponudili dober dogovor. Ampak samo nekaj tvitev bi lahko spremenilo pred dvemi leti rezultat referenduma. In zato se mi zdi, da bi bilo škoda, če ne bi storili res vse, eh, eh, zato da bi pomagali ministerski predsednici, da dobi večino za ta dogovor v parlamentu. Ker ti ne smemo pozabiti, gre za ljudi, ne za politiko. In vedno bi morali imeti pred očmi naše odločitve v naslednjih tednih in dneh, eh, bodo imele vpliv na življenje ljudi in pa na življenje podjetij. Eh, torej, eh, Tusk in eh, Juncker sta zapisala pismo, ki nekako implicira več prožnosti. Naj te obljube, nejasne obljube prožnosti se prelevijo v nekaj konkretnega. Pojdimo naprej, nadaljujmo za pogajanje in poskušajmo vzpostaviti bolj pošten odnos v prihodnosti. Per il gruppo dell'Alleanza dei Democratici. Hvala lepa. Sedaj pa dobi besedo gospod Ferhovstad v imenu Alde. Hvala lepa. Spoštovane kolegice in kolegi, bodimo odkriti, torej, smo, eh, torej že nekaj tednov smo vedeli, kakšen bo rezultat v britanskem parlamentu. Vsi smo vedeli, kakšen bo rezultat. Uh, Torej, eh, naj vam čisto odkrito povem, da nisem tako presenečen. Kajti doživeli smo referendum o Združenem kraljestvu pred dvemi leti in od takrat naprej so vedno uspeli vzpostaviti večino proti, proti članstvu Evropske unije, proti notranjemu trgu, proti carinski uniji, proti prostemu gibanju ljudi proti uh, eh, zasilni zavori za Irsko in seznam je dolg. In v uh, današnji razpravi, gospod Kamal, je vprašanje sledeče. Kako bomo išli iz te uh, slepe ulice? Jaz sem upal, da nam boste vi v svojem prispevku podali uh, kakšno rešitev, opisali ste položaj, uh, razumem vas. Ampak kako boste išli iz te slepe ulice? Uh, kako se boste izognili eh, scenariju brez dogovora, ki bi bil strašno grozen. Upam, da se z menoj strinjate, kajti jaz mislim, da potrebujemo večino za nekaj v eh, britanskem parlamentu in v britanski politiki. In sicer potrebujete tam večino v interesu Britancev in pa v interesu Unije. In mislim, da bi to lahko dosegli, če bi vse politične stranke v Združenem kraljestvu, torej vse, ne samo konzervativci, torej če bi vse politične stranke uh, dale na prvo mesto interese ljudi in sicer pred njihove oske, oskogledne politične interese. Ali naj povem drugače, Jeremy Corbyn želi postati ministerski predsednik eh, svoje države, to je legitimno. Gospa May želi ostati ministerska predsednica Britanije, tudi to je legitimno. Eh, torej, da nekateri želijo sedaj neodvisno Škotsko, je tudi legitimno. Da DUP želi enotnost države, tudi to je legitimno. Vse to so legitimne ambicije, ki jih različne strani imajo vse je lepo in prav, ampak kaj je pomembnejše, namreč, da vsi zapustijo svoje ukope eh, in da izstopijo iz te slepe ulice. Eh, tu so namreč doživeli številne antagonizme. Torej, Brexit se je začel znotraj uh, konzervativne stranke na škodo Evropske unije. To je bil začetek vseh teh razprav. Ampak danes gre za nekaj posem drugega. Eh, tukaj ne gre več za bitko znotraj eh, konzervativne stranke, to je eksistenčni problem Britanije, britanske prihodnosti in pa britanskih duš. Torej, to ni več eh, samo notranja bitka konzervativcev. Jaz sem samo ponož, ponižni Belgijec in ne bom govoril Britancev, kaj naj počnejo, to ni moja naloga. Pa vendarle, vendarle mislim, da je napočil trenutek, da britanskim prijateljem povemo sledeče čas je za to, da vaše stranke začnejo med seboj sodelovati. Kajti mi uh, smo tu v Evropskem parlamentu s tem um, medstrankarskim sodelovanjem začeli prvega dne. Poleg tega ponovno zapišete rdeče črte. Kajti te rdeče linije so že na začetku postopka diktirali uh, konzervativci, skrajni konzervativci v torijski stranki. Sedaj moramo oblikovati uh, globlje odnose za prihodnost, uh, torej globlje kot tiste, ki izhajajo iz politične deklaracije. In če bo v britanskem parlamentu večina vseh strank, da bi šli v smeri globljega odnosa, smo mi pripravljeni na to in mi smo zavezani temu, da bomo to omogočili. Ampak rad bi vam dal še eh, dve opozorili. Torej, dogovor eh, oziroma scenarij brez dogovora eh, je slab in to sedaj uvažate v evropsko politiko. Sedaj ste rekli, da potrebujete več časa, ampak. Mislim, da ne bi bilo dobro, da bi eh, člen 50 razširili čez eh, evro, evropske volitve, kajti to bi še ukrepilo negotovost britanskih podjetij. In potem še nekaj, ki zadeva interese britanskih državljanov in pa evropskih državljanov. Dogovor ali brez dogovora. Vsi bomo storili, kar je, vse bomo storili, kar je v naših močeh, zato da bi zaščitili njihove pravice, pravice, ki jih predvideva dogovor o izstopu. In če bo potrebno, skupaj z našim odborom Libe, Eh, se bomo eh, neposredno eh, nagovorili odbor iz britanskega parlamenta za to, da bi zagotovili te pravice, kajti ni. Koli naše državljani ne smejo postati žrtve notranje političnih igric v zvezi z izstopom Britanije iz Združenega kraljestva, kar doživljamo danes. Hvala lepa. Sedaj pa v imenu zelenih Filip Lamber. Hvala lepa, gospod predsednik, drage kolegice in kolegi. Včeraj smo bili priča neverjetni koaliciji v britanskem eh, parlamentu. Zaradi različnih eh, razlogov so ljudje glasovali proti nečemu. E, to je bil sporazum o eh, izstopu. Eh, ki je upošteval eh, pravzaprav tudi eh, velikonočni sporazum, ki je mirovni sporazum. Upošteval je rdeče linije britanske vlade in hkrati je upošteval ohranjanje ohranitev Evropske unije in celovitosti lete. In to je bil edini možni sporazum. In Evropski parlament eh, se zauzema za ta sporazum, eh, ki je bil plot pogajan in ki ga je Mišel predstavil. Vendar eh, nekako me opogumlja dejstvo, da je bil predlog spremembe, po katerem bi eh, Združeno kraljestvo lahko enostransko eh, preklicalo eh, zasilno možnost backstop v veliki meri zavrnjeno. In na ta način se seveda preprečuje tudi nasilje, ki ga nočemo. Torej, tu smo imeli veliko večino proti. Uh, Eh, sporazumu. Eh, obstaja seveda tudi velika večina proti scenariju brez eh, dogovora. Vendar, izstop brez dogovora se bo avtomatično zgodil, če ne bodo imeli pozitivne večine za neko alternativo. In da bi to našli, morajo seveda britanske oblasti natančno premisliti, kaj si želijo za prihodnost. Če uh, spodnji dom noče ali pa ne more najti te pozitivne večine, potem je edina alternativa, da vprašajo britansko prebivalstvo, ali želijo brexit v skladu z izpogajanim sporazumom. Eh, drage kolegice in kolegi, kolikor vem, eh, na britanskem vlada ljudnost in pravičnost v politiki in mislim, da sem doživel že prevečkrat, da so me prekinili britanski kolegi. Upam, da bodo sami spoštovali vrednote svoje države. To je bil tudi razlog, zakaj smo mi eh, tako zelo cenili prisotnost Združenega kraljestva v Evropski uniji, ker lahko veliko prinesete. Torej, opcija je potem, da Britanci odločajo med izpogajanjem sporazumom o eh, Brexitu in te tem, da ostanejo v EU. Eh, rekli eh, ste, da gre za posle, eh, vendar na obeh stranih moramo upoštevati 3 milijone evropskih državljanov v Združenem kraljestvu in 2 milijona Britancev, ki živijo na tej strani kanala. Oni ne smejo biti talci. Dejstvo je, da v politiki se moramo prizadevati za dobrobit ljudi. Sedaj pa v imenu GUE NGL Martina Anderson. Mi uh, se zauzemamo za backstop kot izhod, vendar o tem ne moremo na, eh, se na novo pogajati. Uh, ko eh, kaže britanska vlada za ničevanje eh, do eh, Ircev, ne spoštuje velikonočenega sporazuma. Del britanskega establishmenta, ki ga podpira DUP, je bil vedno proti velikonočnemu sporazumu. Eh, dejstvo je, da se v Westminstru eh, dogaja eh, cirkus, ki nas frustrira in jezi. Evropska unija pa se je zavezala, da bo podpirala velikonočni sporazum v vseh delih. To je zelo pomembno za Irsko, to je legitimno in demokratično. Tu Uh... Ehm, vidimo, eh, da eh, britanska eh, stran razmišlja tudi o glasovanju o irski enotnosti. Torej, tu se je nekaj spremenilo. Tereza May ve, da se stvari spreminjajo. dejstvo je, eh, da potrebuje Irska načrt eh, za zasilno rešitev, zato da se spoštuje velikonočni sporazum v vseh eh, njegovih delih. In priprava referenduma o irski enotnosti mora biti tudi del le tega. Mi imamo pravico, da odločamo o svoji prihodnosti brez vmešavanja od zunaj. To je tudi določba iz velikonočnega sporazuma. E, mi želimo pač sami povedati del, katere unije želimo biti. James Connolly e, je povedal zelo pomembne besede. Rekel je, britanska vlada nima nobenih pravic na irskem nikom nikoli ni imela nobenih eh, pravic na Irskem in nikoli ne sme imeti nobenih pravic na Irskem. Za EFTD, gospod Farage. To so bile tudi besede, ki so jih je uporabila eh, britanska premijejka v eh, pismu, eh, kjer je prosila evropske voditelje. To, temu smo priča od samega začetka. Gospod Parnje, neizvoljeni predstavnik Evropske, Evropske eh, unije je ob 4. zjutraj klical uh, eh, Tereso eh, May, da se pogovorita o določenih uh, točkah. Evro, uh, Tereza May pravzaprav je pokazala, da ni voditeljica. Ta uh, uh, sporazum o izstopu je bolj dokument o kapitulaciji. Uh, Eh, ona je mislila, da ste nekoliko popuščali, vendar danes je postalo povsem jasno, da niste in ne boste popuščali. Ona je še, ve, še vedno premjejka in to je tudi nekaj izrednega. Če eh, bi imela eh, nekakšen čut eh, časti, bi eh, izginila danes opovdan. No, vi ste nas eh, sedaj spravili točno tja, kjer ste nas hoteli videti. 500 uh, eh, poslancev je glasovalo za 50. člen. Eh, v dveh letih pogajanj uh, smo jasno pokazali, da hočemo izstopiti 29. marca In eh, sedaj pač eh, eh, ugotavljate, da ni podpore za izstop brez dogovora in menite, da ni podpore za Brexit, vendar vi se ne morete predstavljati, kako se spreminja javno mnenje. Torej, če se držimo zakona, bomo postali neodvisna država. In kakšno ceno ima svoboda? Torej, gospod Blair in tudi drugi eh, eh zaničujejo voljivce. Mi smo videli, kako je na Danskem, na Irskem, eh, kjer ste pač poskrbeli, da ljudje glasujejo ponovno. Edina stvar, o katerem eh, razmišljamo, je podaljšanje 50. Eh, člena. Če pa pride do izdaje eh, in bomo morali opraviti še drugi referendum, potem boste presenečeni. Če Britance potiskate predaleč, bo ta lev zarjovel. Eh, če bomo imeli drugi referendum, se bomo borili in bomo dosegli še večjo večino. Per il gruppo roba. Sedaj pa v imenu skupine ENF. Per il, per il gruppo Europa. Eh, e Hvala lepa, gospod predsednik. Dve leti in pol smo bili priča veliki politični šaradi, ki je temeljila na napačnih izhodiščih in sicer, da ne moreš eh, zapustiti Evropske unije brez dogovora. Nikoli naj ne bi bil dogovor in dogovora nikoli ne bo. In videli smo gospo Mej, ki je hodila v Bruselj zato, da se dogovori eh, za nekaj, kar nihče noče. Eh, Tisti, ki hočejo zapustiti, eh, nočejo tega dogovora in eh, tu eh, so hoteli pravzaprav poraz britanskih eh, eh, prebivalcev, eh, da se spremeni rezultat referenduma. Gospod Verhofstadt se je vprašal, kako pravzaprav najti večino za nekaj v britanskem parlamentu. Prav imate. Čez tri dni mora gospa May predstaviti načrt B. Dobra novica je, da obstaja načrt B, ki bi moral biti načrt B ZDA, mi bi morali kar takoj zapustiti Evropsko unijo in eh, mi bi morali eh, vam povedati, kako spremeniti 45 let eh, članstva in veliko zakonodaje in sicer v skladu z našimi prioritetami. Upam, da bo gospa May dala, eh, podala odstop eh, in predala delo nekomu, ki dejansko želi eh, izstopiti iz Evropske unije. Če britanski parlament izda rezultate referenduma, bo uničil pravzaprav še zadnji konček vere v naš sistem vendar oni lahko eh, prevzamejo eh, pobudo in nehajo vas spraševati, kako lahko zapustijo. Naj vam povem, Britanci se nikoli ne bodo predali. La parola, Sedaj pa gospa Dot, samostojna poslanka. Uh, Gospod predsednik, hvala lepa. Hvala lepa tudi eh, svetu in komisiji za prispevke. Včeraj zvečer v spodnjem eh, domu so poslanci glasovali v imenu britanskih prebivalcev in so zavrnili sporazum. Eh, Na ta način eh, so obranili celovitost naše eh, unije, eh, ustavno celovitost Severne Irske in pravico Združenega kraljestva do neodviste prihodnosti zunaj EU. Sedaj pa je že nekaj zmede o Eh, pravnem položaju v Združenem kraljestvu. Govori se o podaljšanju 50. člena, o novem referendumu. Eh, eh, dogovorjeno je, da um, pride do izstopa 29. marca. E, to je edina jasna stvar v tej zmedi. Veliko se je govorilo tudi o backstopu. E, veliko e, grožen je bilo, da bo prišlo do nasilja, če Evropa ne bo dobila svojih zahtev. Mi nočemo trde meje, vendar. Eh, Dublin in Evropski parlament zahtevajo backstop in s tem nam ne ostaja nobena opcija. Eh, te institucije so povzročile eh, včerajšnji rezultat. Vse strani so rekle, da ne smemo imeti trdne meje v nobenem scenariju.